Dragi prijatelji, rad bi se vam vsem zahvalil, tako Evropskemu parlamentu kot svojim kolegom in vsem drugim gostom z Evropske komisije, z Evropskega sveta, z Poljskega parlamenta in tudi iz izven Evrope. Predvsem se vam zahvaljujem za to, da ste danes prišli sem. Srečali smo se, da bi se poklonili 96 ljudem, ki so tragično izgubili življenja v sobotni nesreči. Med njimi je tudi predsednik države članice Evropske unije in 18 članov parlamenta, demokratično izvoljenih strani ljudstva. Naše misli so predvsem z družinami in z bližnjimi žrtev. Sprejel sem sporočila, sporočila podpore strani številnih ljudi, strani kolegov v Evropskem parlamentu, strani predstavnikov Evropske komisije, Evropskega sveta, drugih evropskih institucij, zaposlenih, novinarjev, tudi ljudi izven Evrope. Vsi ti ljudje so meni in moji državi dali nekaj moči in zaupanja in zato sem zelo hvaležen. Ponosen sem in vsi smo lahko ponosni na to, kako se je moj narod odzval. Šlo je za katastrofo brez primere. ljudje so umrli, ko so služili svoji državi in ko so bili na poti na snovesnost, kjer naj bi se poklonili na tisoče Poljakom, ki so bili v drugi svetovni vojni ubiti v Katinu. Zgodovina je dramatično sklenila krok. zelo nas je ganila eh, ruska reakcija, ki je bila polna dostojanstva in razumevanja in zato se zahvaljujemo našim ruskim prijateljem. Pripričani smo, da nam bo to v pomoč, ko bomo poskušali spraviti našo celino, tako kar zadeva zgodovinsko resnico, kot z vidika vzajemnega zaupanja in spoštovanja. Vem, da je Evropa z mojo državo Polsko. In to v teh tako težkih časih. Gospe in gospodje, kolegi in kolegice. Na polskem je običajno, da preberemo imena tistih, ki so preminuli. Na ta način se lahko vseh teh ljudi spomnimo in zato mi dovolite, da se še enkrat zahvalim. Eh, vsem, ki ste tukaj v imenu vseh Poljakov. Danes je v tej dvorani zbrana celotna Evropska unija. Imamo predstavnike vseh institucij, vseh držav članic. Z nami tudi, so tudi vele poslaniki izven Evropske unije. In potrebujemo ta duh enotnosti, kajti ravno iz enotnosti lahko črpamo moč v Evropski uniji se zavedamo, eh, koliko truda je potrebnega. Vsak dan se na to spominjamo in vsak dan nas opominja, da smo močnejši, kadar smo enotni. Kaczyński. Lech Kaczyński, vodja demokratične opozicije in uh, solidarnosti v podzemlju. Bil je podpredsednik solidarnosti v svobodni Polski, na to pa je postal predsednik glavnega vodilnega organa, bil je, bil je minister za pravosodje vlade, ki sem jo sam vodil kot eh, premije, potem je postal župan Varšave od leta 2005, pa je bil predsednik Republike Polske. Marija Kačinska, prva dama Republike Polske. Richard Kačarovski, zadnji predsednik Republike Polske v izgonu v Londonu. Potem je uh, vodenje države pre, predal Lehu Valensi, Ana Valentinovič. Bila je nekoč aktivistka v ladjedelnici v Gdansku. Kasneje je ta ladjedelnica nehala delati, kar je splužilo velike proteste in eh, kar je vodilo tudi k vzpostavitvi solidarnosti leta 1980. Krzysztof Putra, podpredsednik eh, polskega parlamenta in podpredsednik stranke za pravo in pravičnost. Karanžina Kanšicka, predsednica parlamentarne skupine stranke za pravo in pravičnost, nekdanja ministrica za regionalni razvoj, nekdanja ministrica za delo in socialno politiko. Šemeslav Goševski, podpredsednik stranke za pravo in pravičnost, nekdanji podpredsednik vlade, nekdanji predsednik parlamentarne skupine stranke za pravo in pravičnost. Aleksandra Natališvet, poslanka in podpredsednika stranke za pravo in pravičnost, podpredsednica parlamentarnega odbora za javne finance. Zbigniew Wasserman. Zbigniew Wasserman poslanec, ki je zastopal stranko za pravo in pravičnost, nekdanji koordinator za tajne službe in nekdanji ministr za pravosodje. Janina Fetlinska, senatorka, za, eh, torej senatorka stranke za pravo in pravičnost, podpredsednica odbora za zdravje. Stanislav Zajac, senator stranke za pravo in pravičnost, predsednik odbora za obrambo, nekdani podpredsednik Sejma, odvetnik, ki je zagovarjal eh, opozicioniste v političnih primerjih pred letom 1989. Kristina Bohenek. Kristina Bohenek, podpredsednica senata, pobudnica socialnih kampanj z strani polskih novinarjev, članica državljanske platforme. Gžegoš Dolnjak, predsednik odbora za upravo in notranje zadeve, podpredsednik parlamentarne skupine državljanske platforme, vodja predvolilne kampanje pred zadnjimi volitvami v Evropski parlament. Mačej Poženski, predsednik Združenja Spolnata Polska tri mandate poslanec v parlamentu, nekdanji podpredsednik senata in eden od ustanoviteljev državljanske platforme ter tudi regionalni vodja Gdanska. Akarju Šribicki, dva mandata poslanec v parlamentu, kjer je zastopal državljansko platformo, nekdanji minister za kulturo, avtor zgodovinskih zahtev v času stavk v ladjedelnici v Gdansku, čemu je sledilo priznanje gibanja Solidarnost. Sebastian Karpinjuk, poslanec državljanske platforme in podpredsednik poslanske skupine, nekdanji Eh, namestnik župana v mestu Kolobšek. Ježiš Majdinski, namestnik predsednika Sejma, bivši minister za obrambo, kandidat demokratične levice v predsedskih eh, volitvah leta 2010. Izabela Jeruga Novacka, članica parlamenta, članica demokratične leve zveze, bivša namestnica predsednika vlade, bivša ministrica za delo in socialno politiko, eh, bivša zastopnica za enake priložnosti moških in žensk in eh, bivša predsednica sindikata. Jolanta Šimanek-Dereš, članica parlamenta za demokratično levo zvezo, namestnica predsednika odbora za zunanje zadeve, bivša eh, predsednica kabineta predsednika Aleksandra Kašnjevskega, SLD-ja. Lešek Deptula, član parlamenta in to v dveh sklicih, predstavlja kmečko stranko, Biv, eh, bivši eh, guverner province Podkarpatske, član eh, upravljalnega odbora PSL. Vesvav Voda, član parlamenta, in sicer predstavnik eh, Poljske kmečke stranke. Najprej je postal član parlamenta 90. leta, namestnik predsednika odbora za upravo in eh, eh, notranje zadeve. Predsednik PSL-a za jug Poljske. Edward Vojtas, član parlamenta ki predstavlja polsko kmečko stranko, dvakrat je bil član parlamenta, ravno tako je bil guverner Lubelske in naj bi postal 51. polski eh, član Evropskega parlamenta po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Władysław Staszak, vodja predsednikovega kabineta Republike Polske, bil je tudi minister za notranje zadeve in upravo, prav tako je bil podžupan Varšave in je tudi bil udeležen v neodvisnem študentskem gibanju. Aleksandr Ščigvo, vodja eh, od Eh, Urada za nacionalno varnost, bivši minister za obrambo. Marjoš Hanšlik, minister v kabinetu predsednika Republike Polske. Pavel Vipeh, minister v kabinetu predsednika Republike Polske. Stanislav Jerži Komorovski, podminister za obrambo, bivši namestnik ministra za zunanje zadeve, bivši veleposlanik Polske v Združenem kraljestvu, bivši veleposlanik Polske na Nizozemskem, Andrej Kremer, podminister za zunanje zadeve, Tomaš Merta, namestnik ministra za kulturo in nacionalno dediščino, glavni kurator državnih spomenikov. Marjuš Kazana, vodja diplomatskega protokola ministrstva za zunanje zadeve. Slovomir Škripek, predsednik Nacionalne banke Poljske, bivši podpredsednik in podčupan Varšave, ravno tako član opozicije v eh, času protikomunističnega eh, boja, organizator študentskih štrajk, moj dober kolega Janoš Kokanovski, pravnik in poljski ombudsman. Piotr Njurovski, predsednik Polskega olimpijskega odbora, dolgo časa je bil tudi diplomat in poslovnež. Njegova družina je z nami v teh težkih trenutkih. Andrzej Prevoznik, minister obdobju 17 let generalni sekretarjar sveta, ki je bil odgovoren za eh, zaščito spomina na boj in močeništvo. žrtov Katina. V Evropskem parlamentu je Katinu posvetena tudi posebna razstava. Stanislav Mike, pravnik člen sodišča in tudi sveta za zaščito spomina in mučeništva. Dr. Janoš Kurtika, predsednik Nacionalnega instituta spomina. Janoš Krupski, vodja urada vojnih veteranov in zatiranih, aktivist demokratične opozicije v času komunizma. Osebno ga je preganjala tajna služba. Joana Agatska Indecka, pravnica, predsednica nacionalnega sveta odvetnikov. general Frančišek Gogor, načelni general štaba Polske, polskih obramnih sil. General Bronislav Kvjatovski, operativni vodja oboroženih sil Republike Polske. general Andrzej Blasik, vodja in poveljnik kopenskih sil Republike Polske. Eh, major general Tadeusz Buk, general major Vlodzimierz Potaszynski, vodja posebnih sil, obramnih sil Republike Polske. Viceadmiral Andrzej Karveta e, poveljnik mornarice Republike Polske. General brigadir Kažimir Gilarski, poveljnik Varšavskega garizona. Generalmajor Bischof Tadeusz Purski. Generalmajor. Eh, vodja šefa polske oboroženih, polskih oboroženih sil generalmajor uh, eh, Natškov, uh, eh, Miron Kodakovski, uh, eh, patriarh pravoslavne cerkve in v, uh, glavni kaplan v polskih oboroženih silah. Polkovnik Adam Pilh, evangeličanska božja služba. nadporočnik Jan Ošinski, eh, katoliška pastoralna služba v obrženih silah. Pater Roman Injejčik, duhovnik predsednika Republike Polske. profesor Pater Richard Rumjanek, rektor Univerze kardinal Višinski v Varšavi. Pater Bronislav Gostomski, eh, predstavnik Združenja družin iz Katina. Pater Jozef Jonjec, predstavnik Združenja Fjodor. Pater Ščislav Krol, predstavnik Združenja družin iz Katina. Pater Andrzej Kvasnik, predstavnik Združenja družin iz Katina. Edvard Duhnovski, predsedujoči Združenja žrtev Sibirije. Andrzej Sarios Škopski, predsednik Združenja Združin iz Katina. In za žrtve družin iz Katina, Tadeusz Lutoborski. Ana Maria Borowska. Bartosz Borowski. Blonis Jawa Orawiec Lofler. Katarzyna Piskorska. Bojcek Severin. Ležek Solski. Ležek Solski.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 Stefan Melak, predsedujoči komiteja Katin. Zenona Mamontovič Vojek, so ustanoviteljica Združenja družin iz Katina. Tereza Balevska Pšejakovska je predsedujoča fondacije Golkoga Vzhod. Eva Bakovska, vnukinja brigadnega generala polske eh, vojske, ki so ga ubili v Katinu, Mičeslava Smoravinskega. Leutnant Nad poročnik Zbigev Denski, veteran Vršovskega staje, član eh, sveta za vojaške zadeve, virtuti militari. Brigadni general Stanislav Komarnocki, vodja urada e, vojaške e, združenja Virtuti Mitelete Militari. Janana Natuševič Miller preživela e, taborišča v Sibiru. Janoš Zakrševski, igralec. sodelavke in sodelavci eh, kabineta predsednika Republike Polske Katažina Doročinska. Aleksandar Fedorovič.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 Izabela Tomaševska. Lieutenant Colonel. Nadpolkovnik Jaroslav Lorčak. Totnik Darius Mihalovski. Polkovnik Pavel Janeček. Podpolkovnik Piotr Nosek. oficir Artur Frankus, oficir Paul Krajewski. E, častnik Jasef Surovka, častnik Marek Ulerik. podčasnik Agneska Pogrodka Večlavek. Člani posadke, kapitan Arkadijus Protašik, pilot. Major Robert Grishna, pilot. Major Robert Krishna, pilot. Poročnik Artur Šentek. Oficir Andrzej Michalak. Natalija Januško. Barbara Mačejčik.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 minute of silence minuta molka